Um... Dobro jutro, kolegi in kolegice. Oprostite, ker sem malo pozen. Začeli bomo s 15. točko na našem dnevnem redu. To je predstavitev študije z naslovom Kazensko procesno pravo v Uniji. Uniji. Uh člen 82 eh, je uvedel pravno podlago za harmonizacijo določenih vidikov kazenskih postopkov, gre za pravice obtožencev, za žrtve in pa um, dokaze. To je bilo zelo pomembno um, za načelo vzajemnega priznavanja v kazenskih zadevah. Pokazalo se je, da um, ni bil dovolj skupni minimum pri evropskem nalogu za prijetje. To je zelo občutljivo področje, um, ker gre za uh, kazenske postopkovne pravice uh, in je to povezano tudi z nacionalnimi ustavnimi pravicami in pravicami iz uh, EU listine. Imamo tudi primer na sodišču Meloni, ki je pokazal, da je harmonizacijo treba oblikovati previdno. Uh, zato ker lahko pride tudi do uh, nasproti s temeljnimi pravicami EU in pa nacionalnimi ustavnimi standardi. E, še vedno ni harmonizacije, ko gre za dopustnost dokazov v določenih preiskovalnih ukrepih. In glede vseh teh vprašanj bomo Eh, slišali mnenje dveh gosti, potem pa se bodo oglasili še naši člani. Z nami sta profesor Izan Weinberg in pa Elodi Seller eh, z Univerze v Bruslu. Bomo najprej prisluhnili našima dvema gostjama, potem pa imeli še razpravo s člani odbora. Eh, profesorica Weinberg, izvolite. Thank you very much, um, uh, Mr. President. Hvala, gospod predsednik. Veliko čast in veselje nama je, da vam nakratko predstaviva na eno študijo. Če nam dovolite, najprej nekaj besed o ozadju te študije. Kot eh, veste, zdaj že skoraj 20 let eh, poteka proces vzajemnega priznavanja v kazenskih zadevah. To je proces, ki temeli na vzajemnem zaupanju med različnimi pravnimi sistemi držav članic. Veliko je bilo o tem napisanega in povedanega. Veliko je bilo tudi pozivov k ukrepanju EU, da bi zbližala kazenske postopke predvsem kar se tiče pravic osumljencev in pa žrtev. V veljavo je stopila Lizbonska pogodba in to je predstavljalo velik mejnik na tem področju. To je bil premik proti eh, pristopu, ki temeli na vrednotah, na vrednosti. In eh, sedem direktiv je bilo potem sprejetih um, sprejete so bile na področju prevajanja in tolmačenja, potem dostopa do odvetnika, pisma pravic, eh, domneve nedolžnosti, eh, pravne pomoči, eh, zaščite žrtev in pa varovalk za otroke. V tem kontekstu je bil namen študije ta, da um, gremo prek proceduralnih pravic, kjer se je že začelo zbliževanje. Nam se je zdelo prezgodaj, da bi priporočili um, pregled teh sedmih direktiv, ki sem jih ravno kar omenila. Zato se je študija prizadevala za to, da bi opredelila še druga področja kazenskih postopkov, kjer so se uh, pokazale razlike med nacionalnimi kazenskimi postopki uh, in kjer to vpliva na um, čezmejno sodelovanje ali pa pogajanja. Eh, glede evropskih eh, instrumentov za ukrepitev čezmejnega sodelovanja. Kar se tiče metodologije, smo imeli eh, komparativni pravni pristop. Analizirali smo osem držav članic, ki spadajo v tri različne pravne tradicije in države, ki so bile tudi geografsko zelo raznolike teh devet držav so, je bilo Francija, Španija, Finska, Irska, Nizozemska, Italija, Nemčija, Romunija in Mačarska. Analiza je izhajala iz raziskav različnih eh, dokumentov, iz devetih nacionalnih poročil in pa iz uh, pogovorov z uh, predstavniki evropskih institucij, agencij in uh, tudi uh, nacionalnih uradnikov. Torej, pogovarjali smo se uh, z agencijami in nacionalnimi uradniki. Opredelili smo devet področji, kjer so razlike v kazenskih postopkih ovirale čezmejno sodelovanje. Uh, In tukaj je vključen tudi Evropski urad eh, tožilca. Potem smo preiskali tudi, katere so ovire za eh, čezmejno sodelovanje, pa tudi za zaščito temeljnih pravic in eh, vzajemno zaupanje. Torej, teh devet opredeljenih področji je naslednji. Gre za preiskovalne ukrepe za dopustnost nezakonito zbranih dokazov, enakost strank v čezmejnih preiskavah, um, za pripor, potem za pogoje pripora po odločitvi sodišča v zadevi Aranjozi in Kaldararu, potem sojenje v odsotnosti, nadomestila za neupravičen pripor, pripor, nadomestila za žrtve in ukrepi zaščite za žrtve. Preden se malo bolj podrobno lotimo vseh teh področji, bi rada povdarila, da je bila študija precej ambiciozna, eh, tudi glede obsega in pa časovnice eh, je bila kar zapletena, ampak Eh, ni pa tako zelo celovita, torej ne pokriva vseh eh, področji. Zdaj pa bo Elodi predstavila prva tri področja, ki smo jih raziskovali. Pozdravljeni vsi skupaj, hvala za besedo. Prvo področje so preiskovalni ukrepi. Osredotočali smo se na zbiranje dokazov, na pravo v zvezi z dokazi ehm, in imeli v mislih tudi Um, uredbo o e-dokazih. Kar se tiče preiskovalnih ukrepov, je prva razlika vključenost preiskovalnih organov. Včasih se države članice zanašajo na obveščevalne službe med preiskavo. Potem, uh, kdo vodi preiskavo, to je tudi pomembno. V nekih državah uh, je to tožilec, uh, potem nekje je to sodnik ali pa policija potem imamo eh, prisilne ukrepe, ni skupne definicije, zakaj tu pravzaprav gre, tudi ni skupnega pragu, kdaj se lahko preiskava začne in tudi ni skupnih postopkov za um, pravosodno avtorizacijo. Imamo veliko različnih eh, kompetentnih organov, pristojnih organov, ki se vključijo v raziskave in zato bi pričakovali, da bomo razširili področje teh, ki so lahko vključeni tudi na izvensodne akteri, akterije. Pogajanja so bila tukaj kar ambiciozna, določene predloge so potem omilili, naprimer, kar se tiče EPPO-ja, eh, zdaj je struktura precej decentralizirana ker je vključenih veliko pristojnih organov, to otežuje državam članicam, eh, da bi opredelili tistega, ki je odgovoren za začetek preiskave. Kar pa se tiče temeljnih pravic, eh, to tudi lahko pripelje do težav, kaj ti vključeno je tako upravno kot eh, kazansko pravo. In to lahko zelo škodi temeljnim pravicam. Zato, ker ne vedo vsi, katere varovalke se uporabljajo, ali gre tukaj za varovalke kazenskega prava ali varovalke upravnega prava. Pri kazenskem pravu so te varovalke veliko bolj eh, robustne kot pri upravnem pravu. Potem dopustnost dokazov. Tukaj smo se osredotočili predvsem na zakonito zbrane dokaze, glede katerih ne obstaja evropsko pravilo. Obstaja pa veliko različnih režimov glede dopustnosti. Naprimer, imajo pravila izključitve, torej dokazi, ki so pridobljeni z mučenjem, so izključeni, ali pa je pristop tudi tak, da temelji na sodnem pregledu in na diskrecijski pravili, pravici sodnika. Eh, potem, kar se tiče čezmenega sodelovanja, tukaj imamo dve pravili. Eh, torej, eno je pravilo zaprošene države, to velja v primeru skupnih preiskovalnih ekip in EPPO-ja. Potem pa imamo še pravilo države prosilke. Ehm, to je tudi država, kjer poteka sojenje in to velja za EIO in MLA. Zato je zelo težko razumeti, katere formalnosti se upoštevajo pri samem postopku. težko je tudi preveriti, kako so bili zbrani dokazi in kaj potem države naredijo. Preprosto ne preverijo, kako so bili dokazi zbrani. To ni trend, ki bi se pojavljal povsod, ampak smo pa na podlagi intervjujev in nacionalnih poročil ugotovili, da do tega tudi prihaja. In to je problematično, kajti ko si v položaju obrambe in ko uh, želiš pod vprašaj postaviti uh, te dokaze, za katere ne veš, kako so bili zbrani, eh, to zelo težko storiš in to je škodljivo za eh, temeljne pravice. Potem pa še enakost strank v čezmejnih preiskavah. Eh, tožilstvo in obramba morata biti na enaki ravni. Obramba ne sme biti postavljena v slabši položaj, ampak pri čezmejnih preiskavah se to ne zagotovi vedno. Vedno torej obramba eh, želi včasih um, sprožiti lastno preiskavo, ampak takrat naletijo na številne težave um, zaradi jezikovnih, proceduralnih in finančnih uvir. In zato je treba zagotoviti proceduralne varovalke v čeznacionalnih preiskavah. Evropska unija bi morala ukrepiti svoje prizadevanja na tem področju. No, Zdaj bom pa jaz povedala nekaj o priporu. Režimi glede pripora pred sojenjem se zelo razlikujejo. Razlike so v trajanju. Določene države so uvedle maksimalno mejo in ko vzpostavljajo takšno maksimalno mejo, se to tudi zelo razlikuje po državah. V nekaterih državah pa take omejitve ni, ampak se eh, na vsaki stopni eh, pripora eh, določi taka omejitev. Ali pa se potem eh, predlaga sodni pregled. Potem različni so tudi kriteriji za sprožitev pripora. In nekaj, kar je eh, zelo različno po državah, je tudi stopna osumljenosti, da se sproži pripora sta pripor. Potem eh, zadnja razlika pa je povezana z alternativami, eh, ki jih ponujajo države članice. Te razlike bistveno vplivajo na čezmejno sodelovanje. Ovire za vzajemno priznavanje in vzajemno zaupanje izhajajo iz različnega razumevanja režimov pripora in predvsem iz eh, različnih stopen usumljenosti, ki so potrebne za to, da se sproži pripor. Seveda, dolgotrajni pripor lahko uh, okrni pravice posameznika in to je praksa, ki ni sprejemljiva za določene države članice, tako da te eh, ne izvršujejo prošen, ki bi lahko vodile v prekomerno uporabo pripora. razlike v alternativah priporu pa tudi bistveno eh, vplivajo na izpolnjevanje okvirnega sklepa o evropskem eh, nalogu za nadzor. Ko se države eh, želijo na to zanesti, pogosto pride do neskladij ta instrument se ne uporablja dovolj, poleg tega pa tudi ni dovolj komunikacije in dialoga med posameznimi organi. Predstavila bom zdaj še peto področje, ki vzbuja skrb in sicer ocena pogojev pripora po odločitvi sodišča v primeru Aranjosi Kaldararu. Gotovo poznate eh, sodbo sodišča v primeru Aranjosi in Kaldararu iz aprila 2016. Ta sodba je dala zeleno luč izvršnim organom, da zavrnejo predajo, če imajo dovolj razlogov, da verjamejo to, da bo oseba izpostavljena nečloveškemu ravnanju da se oceni ta ocena, lahko države članice od eh, države prosilke eh, zahtevajo dodatne informacije v zvezi s tem. Potem smo imeli še sodbo iz 25. julija 2018, eh, tako imenovano sodbo NL. Velike razlike obstajajo med državami članicami, ko gre za Eh, vire informacij glede tega, ali naj se predaja izroči ali ne. Eh, Prošne za predajo so bolj ali manj podrobne. Eh, včasih izvršna, izvršni organ gre še dlje in predajo naredi pogojno in jo pogoji z izpolnevanjem jamstev naprimer eh, to, da se eh, osebi, ki jo je treba predati, zagotovi eh, individualna celica. To vse skupaj tudi zelo vpliva na vzajemno zaupanje prihaja do zamud eh, ali pa do neizvajanja evropskega naloga za prijetje. Potem eh, v primeru Nemčije eh, je en primer prišel leta 2014 tudi na vrhovno sodišče v zvezi z pogoji pripora, ko je šlo za izvajanje evropskega naloga za prijetje. Od leta 2016 naprej pa je bilo takih primerov okrog 40. Potem prihaja do nevarnosti polarizacije med državami članicami z dobrimi zapori in tistimi, ki imajo slabe zapore. Potem eh, se izbira tudi zapore, nevarnost tega obstaja. Potem tudi sama jamstva vzbujajo določene skrbi, obstajajo razlike v obravnavi eh, za osebe, ki ki eh, bi morale v čezmenih primerjih biti deležne teh jamstev in, tistih, in med tistimi osebami, ki eh, so upletene v nacionalne primere in ne dobijo teh jamstev. Na eh, širši ravni tak sistem jamstev tudi ne deluje in za državo, ki ima slabe zapore, težko je težko v velikem obsegu to zagotoviti. Poleg samih pripornih pogojev pa vse skupaj vpliva tudi na vzajemno zaupanje med državami članicami, eh, pa ne gre samo za evropski nalog za prijetje, ampak za vse instrumente čezmejnega sodelovanja. Eh, in tudi, ko gre za. Eh, zakonodajni akt o predaji. Potem šesto področje, to so nadomestila za neupravičen pripor. O tem tudi piše naša študija, ampak eh, mogoče nimamo dovolj časa, da to podrobno predstavimo tukaj. Potem so še sojenja v odsotnosti in absentija. Tukaj tudi obstajajo pomembne razlike, ki vodijo v različne uvire za čezmejno sodelovanje. Ampak ker časa že izmanjkuje, bomo tudi to področje preskočili eh, in vas bomo kar eh, usmerili na našo študijo. Zdaj pa bo besedo spet dobila Elodije še za zadnji dve področji. Um, Hvala lepa. Torej, zadnji dve področji, čisto na kratko, kar se tiče priznanja pravic žrtev. To je zelo pomembno, tudi pod pritiskom evropske zakonodaje. Je bilo veliko storjenega, ampak veliko je še ne ravnovesi, kar se tiče statusa žrtev. Kompenzacija je eno od teh področij. Imeli smo direktivo, ki je bila sprejeta 2004 o čezmejni kompenzaciji žrtev, ampak direktiva ne govori o kakršnikoli harmonizaciji, kar se tiče postopkov in časovnih rokov, ko se lahko zaprosi za očkodnino. Seveda, tveganja diskriminatornega opravnavanja v čezmejnih razmerah ostajajo. Tako, potem pa še naslednje področje naravi za zaščito za žrtve. Tukaj imamo dva instrumenta za vzajemno priznavanje, ki imata upravka s kazenskimi ukrepi za zaščito, pa tudi uredbo, ki se ukvarja s civilnimi postopki. Ampak ti ukrepi spet niso prav veliko porabljeni in nimamo časa, da sedaj seveda gremo skozi vse podrobnosti. Ampak to je nekaj, kar torej obstaja, kar je zanimivo prebrati naslednja prosojnica. Kakšni so sklepi, ki jih lahko potegnemo iz vsega tega? Kaj so države članice in EU storili, zato da bi se lotili teh razlik? Države članice, nekatere izmed njih imajo pristop slepega zaupanja. Učinki to sodelovanje za vsako ceno. To je naprimer pri dokazih, ko nekatere države ne preverijo, kako so bili dokazi zbrani. Druge imajo drugačen pristop, ko priznavajo, da obstajajo razlike v kazenskih postopkih, ampak te razlike naj ne bi bile take, da bi vplivali na vsebino pravic. Nekatere države pa vedno bolj oklevajo, kar se tiče čezmejnega sodelovanja. In to je še prav posebno, kar se tiče pogojev za pripor. Veliko držav članic ne trpi več kršitve četrtega člena listine ali tretjega člena pogodbe. Kaj EU počne? EU je harmonizirala nekatera proceduralne pravice. Razširili smo nekatere okrepe za sodelovanje, da smo vključili tudi administrativne organe. Tam, kjer je bilo pa pre težko, pa se EU sklicuje na nacionalno pravo. To je naprimer pri pravnih sredstvih. Tu harmonizacije ni. Torej, ali so ti pristopi darovali? Pravzaprav ne. Zelo veliko je bilo vprašanj, na katere smo naleteli dolga kompleksna pogajanja, naprimer za direktivo EU in uredbo EPPO, štiri leta in potem drastično znižanje ravni nekaterih ukrepov, ki so že bili predvideni. Potem tudi nekatera vprašanja z evropskim narodom za eh, aretacijo in druge zadeve in to potem vodi do nezdružljivosti ali vsaj zdi se, da gre za nezdružljivosti med državami članicami. In potem tudi nepriznavanje ali premajhna uporaba instrumentov, to velja tudi za EAV, kajti zelo veliko zahtev je bilo blokiranih velja pa to tudi za direktivo EPO, ki ni ravno zelo uspešen instrument, kar se tiče delovanja, potem pa tudi nadzorne ukrepi v predkazenski fazi, pripor in tako dalje. To tudi ni bilo prav uspešno. Lahko pridete na priporočila, kajti tega je res veliko, to lahko nadaljujete, to, o tem bi lahko govorili še zelo dolgo. Tukaj imamo tudi dve poročevalki ki boste govorili tudi o tem. Tako da prosim, priporočila. Ja, ja, seveda, zelo nenadno sem vas ustavil, ampak priporočila nas res zanimajo. Potem pa vprašanje kolegic in kolegov. Kar se tiče priporočil, predlagamo, da bi kombinirali po eni strani mehko pravo in praktično orodje, po drugi strani pa zakonodajne ukrepe. Povzetek najprej torej, praktično urode in lahko pravo. Tukaj bi lahko razvili usposabljene in druge ukrepe za dvig ozaveščenosti. Tako bi naprimer lahko povečali krok, akterje, ki lahko se vključijo v to, tako da bi izboljšali tudi ponudnike storitev, kajti ti bodo vedno pomembnejši pri sodelovanju, kot lahko to vidimo tudi pri predlogu o evropskih dokazih. Prav tako bi se naj osredotočili, kar se tiče vsebine usposabljanja na nekatera orodja na evravni, ki niso bila prav oglaševana zaenkrat. Strajamo tudi pri tem, da bi imeli smernice in podporo za delavce, za pravne strokovnjake, seveda bi sodelovali med različnimi nacionalnimi pravosodnimi organi, pa tudi z ravnjo EU, seveda tudi z Evropskim sodiščem. Prav tako ostajamo pri tem, da bi imeli finančno pomoč na ravni EU na različnih področjih, naprimer preizkovanje ukrepi, pogoj za pridržanje, nezakonito pridržanje in škodnine za žrtve v čezmenih primerih. Kar se tiče zakonodajnih ukrepov, pa tale povzetek najprej ustrajamo, da bi konsolidirali aki, da bi se lotili verzeli pri implementaciji, tako da bi imeli strok nadzor, potem pa prepoznamo pet področji, kjer bi lahko sprožili zakonodajne pobude kratkoročno. Najprej na področju pogojev za pridržanje, tukaj bi vsega, določili minimalne standarde, pa prav tako na področju dopustnosti dokazov, krepili bi okvir za pravosodni pregled, še prav posebno, kar se tiče predkazanskega pripora, pa tudi morda, kar se tiče dopustnosti dokazov. In potem bi se lotili tudi vprašanja očkodnin za žrtve in za neupravičen pripor, čezmejno gledano. Toliko za kratkoročno, potem gledamo tudi naprej in smo predstavili srednjeročne in dolgoročne predloge. Tu pa spet vračam, tu pa si lahko gledate na naši prosojnici. Hvala lepa obema, da želel sem pustiti nekaj časa za vprašanja. imamo tudi pačako je dokazi. Potem pa imamo tudi gospod Katarino Činiči, ki je sodnica. Torej, se ukvarjala s kazenskimi pravicami za otroke. To je torej zelo pomembno delo. In ta priloga je tudi zelo pomembna, ker imamo primerjavo med državami. Resnično upam da bo poročevalkama to pomagalo. Sedaj, seveda, postim, želim postiti nekaj časa za vprašanje. Je pa to veliko pomoč, kaj ti to je opomin, da se naš odbor ukvarja s kazenskimi in civilnimi zadevami. To je skoraj da stransko vprašanje, ker imamo toliko dosega, ampak seveda to ne pomeni, da to ni pomembno vprašanje za naš odbor. Malo sem prebiral besedilo, ko ste govorili in upam, da bo to koristno za poročevalke, pa tudi ostale. Gotovo pa bo kar nekaj vprašanj, jaz imam nekaj vprašanj glede. Ja, v. Sedaj pa seveda še tudi ostali. Birgit najprej, potem pa Katarina. Hvala lepa. Hvala lepa za to zelo podrobno študijo, ki je zelo koristna. Ampak preden zastavim vprašanje, naj podam pripombo. Včasih dobim vtis, da čeprav nam študija pomaga in podaja veliko informacij, je morda potrebno tudi voditi kakšno javno kampanjo naših digitalnih storitev, tako da ne bodo samo strokovnjaki tukaj v parlamentu in drugih organizacijah se tega zavedali, ampak da bomo dosegli širšo ozaveščenost. Morda bi lahko. Facebook in ostale medije uporabili zelo koristno. To je samo stranska pripomba. Zelo sem vesela, da ste v predstavitvi omenili tudi slepo zaupanje, kajti v parlamentu no, smo imeli dolgo razprav, kaj je tega, moramo si zaupati, ampak seveda ne gre za zaupanje, gre za manjkajoče znanje glede različnih sistemov, kar se tiče pravosodnih sistemov in kar se tiče različnih praks, ki jih imamo. Tako smo imeli že dolgo razpravo o predkazenskem priporu, kaj ti sistemi so zelo različni. Nekje je v zgodnji fazi, druge kasneje, zelo pozno. Tako da je začetek sodnega postopka predviden zelo na hitro. In potem imamo vprašanje tudi o odškodnini. Odškodnina je pomembno urodje, seveda, ampak če sem v predkazenskem priporu, v zelo zgodni fazi, sem morda v priporu tudi leto dni. Potem me pošljajo domov, niti sodnega postopka ni, ampak moje življenje je uničeno. Kakšno očkodnino lahko imamo, naprimer, v takem primeru? In mislim, da bi morali pomisliti tudi na, tako kot ste dali, postopnem, postopnih spremembah sistema očkodnine seveda pomenijo zagoditi določenih denarnih sredstv, ampak to samo po sebi ni dovolj. Potrebujemo pa tudi podporo za žrtve. Govorili ste o zaščiti žrtev. Mislim pa, da po zločinu potrebujemo tudi podporo za žrtve. Veliko krat govorimo o starilcu, ne podpremo pa žrtev. Mislim, da to ni pomembno samo kar se tiče terorizma, temveč pri vseh nasilnih žrtev kaznih dejanjih, ki se dogajajo. Tako da se strinjam, ozaveščanje je pomembno, sodelovanje, da bomo gotovili ali naj, prosimo za evropski priporni narok ali naj, ker je sistem v drugi državi popolnoma drugačen. In kar se tiče tega, samo še zadnja pripomba, ker je predsednik omenil, je to kazno gradivo. Včasih mislim, da je bolje investirati v znanje ljudi, več zmogljivosti naših sistemov in potem postopno harmonizirati sisteme. Namesto, da spet in spet uvajamo nove ukrepe, kot je novi Evropski preiskovalni organ, leto dni ga imamo, sedaj govorimo o e-dokazih, vemo pa, da v praksi morda to ne bo delovalo zaradi razlik v naših sistemih. Cenim torej vaše predloge, kot sem dejala na začetku, pa bi morda potrebovali dodatno kampanjo za več ozaveščenosti pri teh vprašanjih. Hvala. Da, preden pridemo do jedokaznega gradiva, moramo razrešiti človeški faktor, ker je vedno več težav. Imam vprašanje o Evropskem narogu za pripor, ampak še Katerin, prosim. Grazie, grazie, presidente, e grazie. Ja, hvala predsednik, hvala tudi gostjama za predstavitev študije ki je zelo zanimiva in gotovo bi bilo dobro imeti več časa, da bi lahko več točk bolj poglobljeno obravnavali. Ampak vseeno hvala za te elemente, ki so podlaga za razmislek in eh, za zelo pomembne komentarje. Strinjam se s tem, kar izhaja iz teh vprašanj in sicer težava pri ustvarjanju vzdušja oziroma medsebojnega zaupanja pri čemer se kažejo razlike med različnimi državami članicami, iz česar to izhaja, te ovire. Nekaj stvari bi povedala pa in par vprašanj postavila. Kot je rekla Birgit, se mi zdi, da bi bilo verjetno res dobro, da bi take inštitute, kot je ta, razširili uh, nekoliko bolj, da ne bi to ostalo samo znotraj delovnih dokumentov. Hkrati pa menim in sem prepričana, da je eden bistvenih vidikov za, v, za to, da se ustvari, vzpostavi um, polno sodelovanje, uh, tudi en, enaka podlaga v različnih državih članicah, kar pa izhaja predvsem iz izobraževanja. In to je tudi na evropski ravni zelo pomemben inštrument. In zato dve vprašanje. Eno nekoliko bolj tehnično, drugo bolj splošno. Prvo, zahteva sistem um, dopustnosti dokazov. In uh, v luči te študije, ki smo jo slišali, bi želela vprašati, kako v kolikšni meri menite, da so ti različni sistemi v državah članicah glede dopustnosti dokazov, ki temeljijo tudi na različnih oblikah izključitve dokazov in tako naprej. Torej, na kakšen način lahko ti različni načini vplivajo na preiskave bodočega, evropskega, eh, bodočega urada evropskega tožilca? tudi v ta kontekst se vključujejo ta vprašanja. Sama bi se želela dotakniti tudi vprašanja v zvezi z mladoletnimi osebami, ampak v redu. E, zato, da bo dovolj časa, bi se dotaknila še vprašanja pravic žrtev. Sama sem članica tudi posebnega odbora za terorizem, kjer obravnavamo ta vprašanja in se ukvarjamo tudi z, z mm, ukrepi. E, Eh, kjer se govori tudi o eh, vzpostavitvu Evropskega koordinatnika koordinacijskega centra, zato da bi zagotovili vsem žrtvam, ki so lahko seveda različnih eh, narodnosti, nudili isto vrsto podpore, očkodnine in pomoči, ne glede na to, v kateri državi je bilo ta oseba bila žrtev eh, napada. Hvala lepa. Še vprašanje z moje strani. Ko pripravite takšno študijo, kar se tiče ključnih vprašanj vzajemnega priznavanja in vprašanja uporabe različnih instrumentov, kako zorijo, naprimer instrument, kot je Evropski narod za priprtje. Ali tukaj ti instrumenti dejansko zorijo v tej škatlici orodij. Na začetku smo imeli težave glede sorazmernosti, z manjšimi prekrški in tako dalje. Sedaj pa lahko rečemo, da je veliko teh reform tako velikih glede kanskega prava lahko rečemo, da smo to veliko že postorili, eksterno. Tako da se ta nalog sedaj spoštuje. Spakinič je že govorila o sodnikih, o boljših odločitvah in sedaj se globalno gleda na to kot na enega najboljših nalogov globalno gledano. Kako torej lahko tudi na drugih področjih dosežemo kaj takega? Gospa Sipal je dejala, da bi bilo potrebno oglaševati harmonizacijo boljše drovanje sistemov. Kako lahko prijemo do točke, ko bo se to zgodilo tudi na drugih področjih? Torej, kako bi tako uspeh tega naroga dosegli tudi druge? Potem govorili ste o postopkih za pridržanje, pripor. Ali obstaja tukaj tudi reči, eksterni faktor, naprimer zamude, če se gledamo Nemčijo, če bi bil na nemškem sodišču in bi tukaj bili pogoji boljši kot v kateri drugi državi, to potem pomeni več zamud ali več oklevane, da se uporabi evropski zaporni nalog. Zaradi tega ali pa bi potem se zanimali samo za praktično izboljšavo pogojev za pridržanje v Evropski uniji, ma ne bi morali oglaševati tega bolje, da je to tisto izboljšava, ki si jo želimo, da bi imeli torej celovit pristop, usposabljanje, pripor. To je torej del širšega okvira. In seveda tudi je evropski priporni nalog na začetku bil glavni instrument evroskeptikov. Sedaj se je to spremenilo. Torej, govorimo o harmonizaciji in veliko ukrepov je predvsej temeljnih. Imajo pravka standardi po državah. V bistvu pa gre za dobro harmonizacijo, ki lahko deluje. Evropski priporni nalog deluje. Alternativa pa je zelo slaba. Razdrobitev leta lahko traja, da se koga izreči v drugi državi. Torej, želim z vašega vidika bolje razumeti, ali ne obstaja razkorak. In to se vrača na Birgit. Ne bi bilo potrebno imeti odločnega ozaveščanja, namesto da smo preveč obramni, ko bi dejali, da bi harmonizacija kazenskih postopkov imela velike prednosti. Tako, kar se tiče prosto kakovosti življenja. Veliko hitreje bi lahko reševali težave. politiki, pa so specifične inštrumente zelo neto napadali. Lahko pa bi imeli tudi še druga področja, kjer bi naredili napredek. Vaša študija jasno kaže, da nam lahko uspe, če popravimo temeljne stvari. Če si spet pogledamo smer Nemčije, ustavna družba pravi, da se tretjim državam ne sme izročati osumljencev verjetno je podobno tudi na Slovaškem, tam bi morali imeti referendum, če bi želeli to storiti. Torej, gre za osrče soverenosti. Mar ne bi, tako kot je to dejala gospa Sipel, morali imeti odločne podpore za ukrepe in ozaveščene o tem, kar se tiče kazenskih postopkov, da bi ljudje torej vedeli točno, kaj želimo harmonizirati govorimo o priporu, to je ena najbolj perečih točk. O tem torej govorim, ker vse čas govorite o teh zamudah v vašem poročilu, zakaj pogoji za pridržanje, naprimer, tukaj se vračamo na zelo enostavne zadeve. Enako velja za otroke, ko je gospa Kiniči pripravila poročilo, enako, pripor otrok, ne, seveda ne ampak v določenih državah pa sploh ne. Tako da, ali ste dobili tudi vi tako vtis, da moramo nekako se skupaj bolj zagnati. Se prečujem, da sem nekoliko preveč entuzijastičen četrtek, četrtek zjutraj glede tega, ampak resnično mislim, da je to odlično področje za nas. Smo pa preveč obramni, defenzivni. kajti bojimo se, da tukaj gre za področje soverenosti, ampak moramo biti učinkoviti tudi pri soverenosti. Spaj, ki niče pravi, to ni neko področje, to je res. Trebno uporabljati tudi pri delu sodnikov evropsko pravo. Sveda, tudi pri narogo smo to reformirali. In sedaj si pogledajte, to je zlati standard, globalno gledano. Se pravičujem, želel sem to omeniti. Hvala after that, you don't dislike the European arrest yeah. warrant, but you know. Um, so thank you very much. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše pripombe in vprašanja. Poskušali, poskušali se bo odzvati na vse. Se pravi, če nama ne bo uspelo. Prvi odziv glede vaših pripomb, gospa. Še prav posebno, kar se tiče očkodnin za neupravičen pripor v čezmejnih zadevah. Že leta ustrajamo pri tem, pa žal to še ni prav visoko na dnevnem redu. Evropsko pravosodno mrežo je opravilo zanimivo študijo na tem področju in je reklo glavne razlike med nacionalnimi sistemi. Prepoznali so tudi vrzeli, kar se tiče čezmejnih postopkov. In potem smo ponudili različne primere, ko osumljenci niso dobili očkodnin, kljub dejstvu, da da so bili neupravičeno pridržani daljša obdobja. Ali pa smo imeli primere, ko je bilo zelo težko priti do očkodnin iz eh, države izvajalke ali države prosilke. Tako da, seveda, nisva imela čas, imeli čas, da bi šli v podrobnosti, ampak to si zasluži pozornost ti spremljevalni ukrepi, kar se tiče vzajemnega zaupanja in vzajemnega priznavanja. Kar se tiče usposabljanja. Vsi trije ste izpostavili pomen usposabljanja. Usposabljanje sodnikov pa ne samo, gre tudi za usposabljanje sodnikov, odvetnikov obrambe in mislim, da je tukaj precejšnja vrzel glede števila pobud, ki jih imamo na ravni EU, da bi izboljšali stališča obrambe in usposabljanje, tudi kar se tiče direktive o procesnih pravicah. Veliko različnih odvetnikov, ne pozna te direktive, kljub dejstvu, da bi to lahko pomenilo dober argument za njih v nekaterih primerih, ki jih obravnavajo. Naj si pogledamo bolj podrobno zapiske. Če se vrnem na to, kar ste dejali. gospod predsednik, gospod Sipel, strinjam se z vama. Sedaj smo nekoliko dozoreli, kar se tiče vzajemnega priznavanja. Nekateri inštrumenti so resnično zgodbe o uspehu, kot je Evropski pripolni nalog. To je velika zgodba o uspehu. Nekatere vrzeli so bile popravljene, vsaj do določene mere, naprimer vprašanje sorazmernosti, ki ste ga omenili, ostale pa ne. Pogoji za pripor so gotovo eni izmed njih. In tukaj se strinjam z vami, seveda gre za vprašanje praktičnih ukrepov in izvajanja obstoječih standardov, še pa posebno standardov, ki prihajajo iz Strasbura, iz Evropskega sodišča za človekove pravice, pa tudi iz različnih odborov v svetu Evrope. Ampak mislimo, da obstaja resnična potreba, da to vprašanje pogojev pripora rešimo z minimalnimi standardi. Resnično menimo, da je potrebno sprejeti zakonodajne pobude na tem področju. Sveda je veliko vprašanj, ki so povezana s tem, kar se tiče pravne podlage, ali obstaja pravna podlaga v pogodbah za ukrepanje EU to vprašanje ostaja, ampak vsaj nekaj argumentov smo podali v obrambo pravne podlage v naši študiji je ljudi. Čisto na kratko, kar se tiče pripora in minimalnih standardov. Imamo standarde Sveta Evrope, ampak eh, se jih ne izvaja. To je težava. Najtežja stvar pa je dobiti politično voljo držav članicah. Zato smo podprli zamisel, da bi ponudili finančno podporo državam članicam, kajti seveda same ne bodo investirali v to. Kar se tiče vprašanja dopustnosti dokaznega gradiva, kar se tiče EPP, je v prvotnem predlogu smo imeli pravilo o nezakonito izbranem dokaznem gradivu, to je bilo potem črtano je pa je zelo kompleksna zadeva. In verjetno bi države članice potem enostavno ne obravnavali teh pravil, kar se tiče zbiranja dokazov. Kar se tiče vzajemnega znanja, vzajemnega zaupanja, to je pravzaprav zelo zanimivo vprašanje. Velik povdarek se namenja zaupanju v inštrument teh EU. To lahko vidite tudi sami. Zakaj podajate zahteve po informacijah? Zato, ker je vzajemno zaupanje prisotno. Vendar pa, ko potem se odločate o predaji, to temeljite na podlagi informacij, ki ste jih dobili iz eh, države, v kateri ste želeli dobiti informacije. Morate zaupati tem informacijam. Zaupanje je bistvo vsega in to je svet začarani krok. Če ni vzajemnih informacij znanja, moramo imeti vsaj minimalne standarde. Tako lahko države članice tudi skupaj razmislijo o kanskih postopkih skupaj. nimamo prav veliko časa več. E, prav, še odgovor na vaše vprašanje. Celovit pristop, to je tista čarobna besedica. To je ključno. Še prav posebno sedaj, ko smo, kar se tiče instrumentov vzajemnega priznavanja, dosegli določeno zrelost. In ta celovit pristop bi lahko bila čarobna škatlica orodij, ki jih je ustvarila EU, kar se tiče sodelovanja in to moramo skušati organizirati tako, da bo prišlo do interakcije, dopolnjevanja med različnimi inštrumenti, ki so bili sprejeti zaenkrat strani EU. To je zelo pomembno kot naslednji korak na tem področju. Hvala lepa obema. To je bilo resnično dobro upravljeno delo. Ključni poročevalki, glede kazenskega prava, ste si veliko zadev zabeležili. To delo moramo vzeti bolj resno, veliko je dosega, seveda, ampak to je tako pomemben del našega dela, da je to res potrebno. Hvala lepa. Upam, da nam bo uspelo ščarovnijo v odboru. Hvala lepa, odlično. Tako, sedaj pa točka 16. Se opraču, opravičujem, Jeron, da smo nekoliko pozni, kar se tiče vaše točke. Vam pa kar predajem besedo, gospod Lenars, za predsednitev mnenja o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021-2027. To je eden zelo pomembnih programov. Prosim, Jeroen. Hvala lepa. Mm, ja. Nima težav s tem, da smo nekoliko pozni, ker je bila razprava, ki smo imeli, da se daj zelo zanimiva. In je bilo dobro, da smo lahko temu prisluhnili. To je mnenje, poročilo ITRE o programu za digitalno Evropo. Mi se moramo osredotočiti v libe na tiste vidike, ki so pomembni za naš odbor. Program je namenjen o krepitvi zmogljivosti EU pri umetni inteligenci, zrohitih računalnikih in naprednih digitalnih veščinah. To moramo ukrepiti na teh področjih, naše veščine in moramo zagotoviti, da se bo to uporabljalo naši ekonomiji in družbi širše. Glavni sklep predsednikov vlade in držav, ko so se sestali v Talonu, je bil točno ta in to je tudi analiza, ki je bila, ki mislim, da je naletela na široko podporo v našem parlamentu. Okvir digitalnega skupnega trga že imamo, strategija obstaja, tako da bi ta program naj zagotovil, da bomo imeli potrebne investicije, da bomo zadostili ambicijam te strategije. In to je zelo pomembno. Če želimo, da bi EU odigrala pomembno vlogo pri digitalni transformaciji v prihodnosti, moramo delovati sedaj, investirati danes. zahteva po tehnologiji narašča veliko hitreje kot dobava nove tehnologije v EU. V EU. Ni ustreznih virov pri hitrih računalniških sistemih in znanstveniki in raziskovalci odhajajo drugam, kjer imajo infrastrukturo, ki jo potrebujejo. Imamo odlično skupnost eh, za umetno inteligenco, nekatere podjetja upravljajo znotraj EU odlično delo, ampak hkrati je naš trg še vedno podhranjen, kar se tiče primerjave s trgi druge. In končno, razdrobitev in majhne naložbe v kibernetsko varnost to ogroža našo družbo in ekonomijo. Nimamo večjih akterjev na trgu, predvsej razpršteni smo na tem področju. Kar se tiče kibernetske varnosti, te zadnje točke, mislim, da mora to zadevati tudi nas v odboru. In to je bistvena točka mojega mnenja. Potem je še nekaj manjših sprememb, kar se tiče predloga komisije. Ampak glavni predlog, za katerega vas prosim, da to podprete, je, da bi v tem programu kibernetski varnosti dali pomembnejšo vlogo, ko bi to dvignili na isto raven, kot je umetna inteligenca, kar se tiče proračunskih sredstev za program. To je v bistvu vse, kar želim povedati zaenkrat. Sedaj pa se veselim vaših pripomp in se veselim sodelovanja z vami, da zagotovimo, da bomo imeli močan mandat, da bomo podali dobro mnenje našim kolegom v ITRE. Hvala. Hvala lepa, Jeron, za ti dve prednostni nalogi. Nekdo želi spregovoriti, potem pa še komisija. Birgit in tudi Tomaš. Birgit lahko začne. Prav, Birgit. Hvala lepa. Ena, dve splošni pripombi. Mislim, da je res, da imamo še pa posebno mala podjetja, ki so zelo dejavna v digitalnem sektorju, malo pa zaostajamo. In zelo zadovoljna bi bila, če bi podjetjem lahko omogočili skajne rešitev za uporabo digitalizacije, ampak seveda uporabo na ta način, da se spoštuje varstvo podatkov. Mislim, da je veliko stvari, ki jih lahko naredimo, ne samo kopiramo to, kar je že pripravljeno, razvijamo tudi nove elemente. Naj pa tudi izpostavim vprašanje kibernetske varnosti. Pri digitalizaciji se ogledamo najenostavnejše stvari, nakupovanje, rezerviramo hotelsko sobo, kupimo vozovnico, sedimo doma. Vse je enostavno, istočasno pa tudi ta digitalni svet predstavlja nove izzive, kar se tiče varnosti, dostopa do podatkov in manipulacije z ljudmi in manipulacije z volitvami. In če določeni veliki akteri lahko to storijo sami ali prodajo podatke, da potem to storijo drugi, da manipulirajo z ljudmi in volitvami globalno, potem to na koncu pomeni, da če imate dovolj denarja, lahko kupite volitve. In to je nekaj, kar se je potrebno ogledati. Tako da bomo končno skupaj kot organi in državljani uporabili nove možnosti, istočasno pa se bomo izognili zlorabam in manipulacijam, ter bomo tako zaščitili pravice naših državljanov, istočasno pa spoštovali tudi varstvo podatkov in temeljne pravice. Zato moramo vložiti več denarja v raziskave, pa tudi več denarja za male podjetja, da razvijajo take nove elemente. Hvala lepa. Pristojni odbor nam je dal zelo natrpen časovni razpored, zato, Jeroen, če pripravljamo mnenje, potem so ta vprašanja temeljnih pravic. Zelo pomembna, seveda, in moramo to ohraniti v mnenju, sicer nima smisla. Torej, 16. oktober je rok, zelo hitro moramo podati to. Tomaš, prosim. Hvala lepa, govoril bom češko. Hvala lepa za pripravo tega mnenja. Z tomu eh, novýmu vlastně založení toho nisem razumel, ali govori konkretno o tem novem programu za digitalno Evropo v tem novem obdobju ali je govorila bolj nasplošno o načeljih, ki jih moramo spodbujati kot Evropska unija in eh, podpirati. Torej, če gre za to drugo to, točko, se s tem povsem strinjam. Kar pa se tiče samega programa Jerun, bi imel dve pripombi, dve točke, ki jih moramo poudariti. Naprimer, nekdo, ki se ukvarja z nadzorom nad evropskimi financami. V zvezi s tem bi povedal, da imamo tu celo vrsto programov, v katerih učinkovitost je omejena. In zato, kadar se pripravlja kakršenkoli nov program, moramo pri tem delovati zelo previdno in skušati jasno razumeti, čemu bo ta program sploh služil. Eh, zagnali smo celo vrsto programov, pri katerih pa eh, denarja sploh mm, nismo dobro uporabili iz različnih razlogov. In uh, tem so se počasi tudi spremenili pogoji za uporabo samega programa. Pa še eno vprašanje, ki ga je treba mm, izpostaviti in ki sem ga podrobno proučil. Mi si ne želimo, da bi denar eh, šel v roke zasebnih družb. Ta sredstva naj bi pomagala državam, članicam, da bi izboljšale svojo digitalno infrastrukturo in zato, da bi lahko digitalizirale postopke, ki se sedaj še izvajajo po papirju. Poglejmo si naprimer Evropska sodišča. V pisarnah je eh, nakupe eh, papirja in eh, nemogoče jim je posredovati dokumente v digitalni obliki, treba jih je oddati na papirju. Eh, In zato bi želel povedati, da če res želimo podbuditi in podpreti program take vrste in če mu želimo nameniti finančna sredstva, je bistvenega pomena, da se ga že na samem začetku zastavi na tako, da bo učinkovit, eh, logičen in da bo koristen tudi v novem eh, programskem obdobju. Hvala. Če se želi oglasiti komisija, imate zdaj priložnost. Izvolite. Hvala. Najprej bi se zahvalila strani komisije za to temeljito analizo in pa komentarje, ki sem jih ravno kar slišala. Mislim, da bomo skupaj lahko prišli do boljših programov, predvsem kar se tiče varstva podatkov in pa kibernetske varnosti. To so teme, s katerimi se ukvarja ta odbor. Eh, rada bi tudi zagotovila zadnjemu govorcu, da ta program ne začenja iz nič, se ne začenja iz nič, ampak eh, gradi na eh, prejšnjih programih za izboljšanje javnega upravljanja, pa tudi ISA 2, tudi tukaj se ukvarjamo z javno upravo. S temi programi bomo nadaljevali in naša ideja je, da bi te obstoječe programe še dodatno razširili in nadgradili. Zato si bomo prizadevali. Kar pa se tiče drugih komentarjev, ki smo jih slišali, mislim, da nam bodo ti pomagali pri ukrepitvi programov, predvsem z vidika varstva državljanov, varstva podatkov in kibernetske varnosti. Mislim, da bomo lahko sprejeli in uresničili večino vaših idej. Hvala. Upam, da bo res tako. Gospod Franc je ravno kar prišel v dvorano in si želi spregovoriti. Izvolite. Das Programm Digitales Europa. 9,2 milijarden evrov klingt zwar nach viel. Eh, na prvi pogled 9,2 milijona evrov se zdi zelo veliko denarja, ampak na sedem let letno obdobje. To pomeni na leto manj, kot, jih, kot je letni dobiček Google in Amazona. V redu, nekje je pač treba začeti, ampak kar se tiče sredstev in njihovega obsega, eh, si jih moramo predvideti pač dovolj. Potem še nekaj, kar zadeva varstvo podatkov. To ne sme biti zgolj neka ideja, ki je povezana z mm, kibernetsko varnostjo. Eh, tudi tehnologija mora to zagotoviti in osnovna pravila o zaščiti podatkov, šesti člen nas k temu zavezuje. Eh, žal, kar se tiče varnosti na spletu, se pa to obravnava kot nekaj dodatnega in nimamo konkretnega inštrumenta za mm, to varnost, imamo le minimalne standarde, In recimo, če se tukaj navežem tudi na prehrano, eh, tudi tu imamo potem različna priporočila za mm, rok trajanja, za pakiranje in tako naprej. In isto bi moralo veljati tudi za računalniško varnost. Eh, tako da na tem področju bi morali narediti več. Predvsem je pa ta varnost odvisna od nadzora, ki se vzpostavi in predvsem bi morali zagotoviti nadzor tudi nad tako imenovanimi eh, brezplačnimi programi. Mm. Eh, vendar pa bi morali eh, zagotoviti, da bodo tudi socialni in etični programi eh, upoštevani in vključeni. Sicer lahko te nevarnosti, ki se tu pojavljajo, razmahnejo v neslutene razsežnosti. Hvala. Hvala. Veron, želi zaključiti? Da, zelo na kratko. Zahvaljujem se za vse komentarje. Mm, tukaj bo treba ščititi pravice in povarovati podatke in strinjam se s tem, kar eh, sta povedala predstavnika zelenih in socialistov in mislim, da um, je ta odbor uh, ravno temu namenjen, da skrbi za varstvo podatkov. In to, kar je povedal Tomaš Zehovski, um, seveda želimo biti učinkoviti in želimo zagotavljati dodano vrednost. To bi moralo biti okrepljeno pri tem programu. Javni organi vlade in zasebni sektor morajo sodelovati, če želimo doseči te cilje. Um, zasebno javna partnerstva so tukaj pomembna, mislim, da bi jih morali razvijati in uh, to se že vse uh, razvija v pravi smeri, po mojem mnenju. Ste pa povdarili, da imamo zelo eh, tesno časovnico, tako da upam, da se bomo uspeli vsega tega eh, držali. Eh, hvala. No, mi se ukvarjamo s temeljnimi pravicami in pristojni odbor od nas želi, da smo zelo hitri pri tem. Hvala, Džeron. Dobro je, da tako kot vedno vse te zadeve jemljemo resno. Hvala za vse prispevke. Zdaj pa se bomo lotili direktive o vračanju. Judit je že tukaj. Dobil sem tudi posodobljen sistem poročeval, eh, seznam poročevalcev v senci. Lotili se bomo predstavitve komisije predloga za pregled direktive o vračanju iz leta 2008. Ta predlog je del svežna ukrepov, ki jih predlaga komisija. Komisija je to predlagala 12. septembra. Vključen je tudi predlog o krepitvi Evropske obalne in mejne straže in pa azilne agencije. Vse skupaj je eh, tudi odziv na sestanek sveta 28. junija 2018. Prisluhnili bomo poročevalki za to temo, gospe Judi Sarčentini. Najprej pa bo predstavitev podal gospod Tudorače iz DG za notranje zadeve strani Evropske komisije. Predstavil bo kar nekaj zadev, eh, naprimer zakaj ni bilo ocene učinka eh, te direktive pred pregledom, to je ena od ključnih zadev, eh, ki nas zanimajo in skrbijo, pa še nekaj drugih pomembnih vprašanj si bomo postavili. Sam imam tudi nekaj drugih eh, vprašanj, kot sem rekel, eh, mislim, da bo še dovolj časa za to. Najprej bo predstavitev podal gospod Tudorače in potem poročevalka Judica Argentini. Vesel sem, da so tukaj tudi poročevalci v senci. Tudi sam sem bil imenovan za poročevalca v senci in vsi bomo lahko spregovorili v okviru te razprave. Prvi pa bo spregovoril gospod Tudorače. Največ deset minut imate. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora, pozdravljeni. Omenili ste, da je to del svežna iz septembra. Omenili ste tudi, da je šlo za odziv na sklepe Evropskega sveta iz junija letos. Z našega vidika ta predlog gradi tudi na izkušnjah, ki smo si jih pridobili v zadnjih treh letih ko smo pregledovali sisteme vračanja po državah članicah. V zadnjih treh letih, od leta 2015 naprej, smo izvedli številne misije ocenjevanja Schengna um, v vseh državah članicah. Več takih misij je bilo in eh, na podlagi zaključkov in ugotovitev ter tehničnih informacij, ki smo jih zbrali med temi misijami, smo začeli pripravljati tudi operativne zaključke, eh, ki so se nam zdeli relevantni, da se jih potem tudi prenese v zakonodajo. Prvo analizo smo eh, pripravili na podlagi informacij, ki smo jih sprejeli oziroma eh, dobili lansko leto, ko smo pripravili priporočila. Mm, zdelo se nam je, da bo to korak proti mehkejšim orodjem za prepričevanje držav, članic in njihovih vlad, da izvedejo določene prilagoditve v svojih sistemih vračanja na nacionalni ravni. Eh, mislili smo, da bo eh, temu sledila tudi večja učinkovitost, potem eh, tem priporočilom so sledili številni stiki v okviru kontaktne skupine, mm, pripravili smo tudi priročnik, ki je bil dokončan septembra lani kar se tiče mehkih ukrepov, um, pa je bilo to vse, kar smo lahko naredili. Če si ogledamo še bolj podrobneje, natančne številke in pa stopne vračanj iz eh, lanskega leta, eh, potem lahko vidimo, da bo treba eh, direktivo prilagoditi zato, da bomo poenostavili in uskladili zakonodajno, zakonodajno evropski ravni s temi ukrepi, ki so potrebni za to, da se izboljša učinkovitost na nacionalni ravni. Treba pa ustvariti tudi uh, ustrezne uh, povezave med nacionalnimi ravnmi ter osredno evropsko ravnjo in Frontexom, zato da se zagotovijo boljši rezultati pri upravljanju vračanja. Bom omenil sedem velikih kategorij sprememb. Uh, s katerimi smo se ukvarjali v okviru direktive. Potem pa, če vas bo to zanimalo, lahko uh, opredelimo tudi vsakega od teh vidikov posebej. Prva kategorija sprememb je povezana uh, z neko povezavo, ki jo ustvarjamo med postopki vračanj in pa uh, azilom. Uvedli smo bolj učinkovita pravila glede odločitev o vračanju. Uh, um, ko gre za um, zakonito trajanje bivanja v neki državi, um, je to povezano z azilom. Potem imamo tudi uh, določena pravila glede negativnih odločitev o azilu. Tukaj bi tudi uh, potrebovali jasnejšo, jasnejši prenos negativne odločitve v potem uh, postopek vračanja. S tem bi se tudi povečala učinkovitost. Potem drugo področje zadeva uh, uh, pravila in pritožbe. Tukaj smo si ogledali tudi sodno prakso v številnih državah članicah. Ugotovili smo, da obstajajo velike razlike med tem, kako potekajo postopki pritožb. In kako so organizirane instance za pritožbe? Tu bi si želeli več jasnosti. Mislim, da bi bilo to koristno za vse. Potem tretja kategorija sprememb eh, zadeva novo uvedeno določbo glede sodelovanja med eh, državljani tretjih držav in pa nacionalnimi organi tukaj eh, opredelimo tudi jasna, konkretna področja, kjer se to dogaja. Potem opredeljene so tudi naloge države članice in njenih organov, da eh, državljanom tretjih držav zagotovijo ustrezno, ustrezne informacije v zvezi s tem, kako poteka sodelovanje, kaj se od državljana tretje države pričakuje, kakšne eh, so lahko posledice, če tega sodelovanja ni. Potem četrta kategorija, to so spremembe glede prostovoljnega vračanja. Tukaj smo uskladili in ponostavili pravila glede uh, prostovoljnih vrnitev. Kar se tiče sistemov držav članic, mislimo, da je obstajalo neko sivo območje glede pogojev, uh, pod katerimi je bilo. Um, je bila dovoljena taka prostovoljna vrnitev, ti pogoji niso bili dovolj jasni in tukaj smo predlagali določene spremembe, kako bi na tem področju dosegli večjo učinkovitost. Ehm, potem s tem so povezani tudi programi ponovnega vključevanja, reintegracije. Številne države so take programe že imele, ampak mislili smo, da bi bilo dobro, če bi to uvedli kot eh, pozitivno obveznost na strani držav članic, da bi imele eh, takšne prostovoljne sisteme vračanj. To bi zelo koristilo migrantom. Potem peto področje, tukaj smo spet uvedli neko obveznost v direktivo, te obveznosti prej ni bilo, namreč da države članice razvijajo sisteme, ki bi jim omogočili uh, procesirati neko vračanje, neko vrnitev boljše. Um, države bodo potem tudi bolje sposobne um, ustrezne podatke sporočiti Frontexu. Frontex je povezan s tem, je tudi vključen v ta svežen in mi želimo pri tem vključiti in ukrepiti vlogo Frontexa. Frontex bi moral bolje sodelovati pri vračanju in mislim, da je dobro to, da se informacije, ki eh, tečejo med državami članicami in Frontexom, nekako uh, poenostavijo, da se olajša ta prenos. Potem uh, pripor, to je šesto področje. Pregledali smo pravila um, glede pripora, uvedli smo tudi minimalne pragove, ki jih prej ni bilo nismo se dotaknili zgornjih meja pripora, te so ostale enake. Eh, in take so tudi še danes v trenutni uh, verziji direktive. Spodnji prak pa je tri mesece. Zakaj smo ga opredelili? Ogledali smo si um, časovnice, ki jih države članice potrebujejo, torej obdobja, ki jih potrebujejo za to, da um, izpeljejo ta postopek. Uh, postopek ponovnega sprejema in vračanja, to ni enostaven postopek. Eh, in mislimo, da bi trije meseci bili ustrezen časovni okvir za to, da organi držav članic organizirajo vrnitve. Obdobje je sicer lahko krajše. Če bi, naprimer, državljan tretje države se odločil za prostovoljno vrnitev. Potem pa še sedmo področje vračanja. To je pa povezano z novim eh, postopkom na mejah. To je postopek, ki dopolnjuje azilni postopek, kot veste. Se tudi o tem zdaj veliko govori v okviru pregleda azilnega postopka in uredbe o azilnem postopku. Končna oblika um, tega vidika bo zelo povezana tudi eh, z zaključki pogajanj na področju azila. V tem trenutku pa smo morali to povezati s eh, trenutnim postopkom, kakršen je zapisan v direktivi o vračanju. Vse skupaj je povezano, azilni, mejni postopek eh, in pa postopek vračanja. Um, če bo to bolje urejeno, bodo lahko organi potem hitro postopali v primeru tistih migrantov, ki so na mejah. Tukaj bom zaključil, uh, se pa že veselim vaših vprašanj. Hvala, gospod Tudorače. Judica Argentini, naša poročevalka, takoj dobi besedo. Izvolite. Hvala. Javila sem se za eh, direktivo o vračanju, zato ker mislim, da so vrnitve del azilnega postopka, o tem ni nobenega dvoma, to ponavljamo že leta in leta, ampak eh, vse je odvisno od tega, kako to formuliraš. Videla sem, da nismo zelo uspešni, ko gre za vračanje nezakonitih migrantov v njihove domače države. Rada bi malo spregovorila o tem. E, nisem pa zato, da se ljudi vrača v kraje, kjer sploh nikoli niso živeli. Zakaj nismo uspešni? E, prvič zato, ker druga stran pogosto svojih državljanov ne želi sprejeti. E, vse skupaj pa je povezano tudi zato, ker ne zagotavljamo zakonitih poti za te ljudi. In del problema, s katerim se soočamo, je tak, da ga ne moremo rešiti z direktivo o vračanju. to ste videli tudi v težavnih pogajanjih o eh, sporazumih o ponovnem sprejemu. Tretje države so rekle, že lahko eh, vzamemo migrante nazaj, ampak eh, želimo si tudi zakonitih poti. Ne želim si neke direktive o vračanju, ki bi predlagala to, da je problem vračanja to, da ljudi nismo dovolj dolgo zadržali cenim to, da ima direktiva zdaj nov člen, eh, ki govori o olajševanju prostovoljnih vrnitev. To je ključnega pomena. Eh, mogoče v teoriji države članice to imajo, ampak v praksi stvar ni dovolj razvita. Eh, vaš člen na tem področju pa je še vedno malo preveč omejen. Velika večina sprememb. Eh, zadevajo predvsem to, da posameznik ne sodeluje z organi, da se ga prisili eh, v to, da se hitro vrne v svojo državo. Potem imamo tudi zanimiv seznam tega, kako lahko ugotovimo, da eh, nekdo predstavlja nevarnost, da bo izginil eden od teh kriterijev je tudi pomankanje finančnih sredstev, ampak kateri eh, migrant ali pa eh, človek, ki mu je zavrnen azil, kateri izmed njih nima finančnih težavov, težav. In potem to, da so eh, nezakonito vstopili na teritorij Evropske unije. Večina jih je takih, večina jih je takih, da ustrezajo vsaj enemu od teh kriterijev. Um, rada bi boljšo definicijo tega, kaj pomeni prostovoljna vrnitev. Um, pred kratkim sem dobila to poročilo, tako da se še vedno nisem čisto odločila, kako bom postopala. Želim pa si, da bi imeli pravo politiko vračanja, vsekakor. Mislim pa, da so eh, tukaj zelo odgovorne tudi države članice. Avtomatizem, ki ga imajo določene države, torej da odločitev o vračanju pride takrat, ko se prepove vstop, to se mi ne zdi zdravo. Še posebej, če ljudje želijo prostovoljno nazaj v svojo državo. prostovoljna vrnitev in eh, prepoved vstopa. Mislim, da to ni avtomatično povezano, ampak določene države pa so to naredile. In če eh, ljudje nimajo, nimajo eh, dovoljenja za vstop, potem se težje odločijo za prostovoljno vrnitev. Potem pri združevanju družin tudi tega ne moreš izvajati prepoved vstopa ponavadi velja za eh, precej dolgo obdobje za celotno šengensko območje. In če lahko stopimo v čevlje teh ljudi, eh, si predstavljajmo, zakaj ne odidejo. Mi bi morali olajšati ta njihov odhod. Hvala. Thank you very much, Judith. Um, I was only just having a side. Thank you very much. You've set out your. Hvala. Predstavili ste načela, po katerih naj bi delovali v prihodnje. In nekaj je bilo povedanega tudi o tem, Eh, dosjeju. Malo ljudi bi se za njo odločilo, ampak gre za zelo pomemben proces. Eh, vidim, da so poroševalci v senci bili že določeni, ehm, tudi drugi sodelavci. In želim vam veliko uspeha pri tem dosjeju, ki je tako zelo pomemben. Pa še nekaj je, kar sem omenil na začetku. Eh, in sicer ocena učinka. mandat se bliža koncu in mislim, da bo to pomembna tema eh, tudi na koncu našega mandata. Dobro bi bilo, če bi dosegli napredek na tem področju. Ne želim si, da bi prišlo do tega, da ne bi imeli ustreznega nabora uh, eh, urodij, s katerimi bi lahko uh, ta dosje spravili naprej upam, da bo odločitev o tem čim prej sprejeta. Danes eh, naj bi si samo na kratko pogledali to temo in prisluhnili prvi predstavitvi komisije, ampak z nami so že poročevalci v senci, tako da bi jim dal tudi besedo, če jo želijo. Silvi, potem gospa Winberg ki ni poročeval o senci, ampak se tudi želi oglasiti. Silvi, izvolite. Poročeval o senci za socialiste in demokrate. Pour, pour ja, hvala. Jaz sem poročevalka v senci za svojo skupino. In kot je rekla Judith, ja, z velikim zanimanjem spremljam to temo in tudi to direktivo, ki je seboj prinesla zelo posebna poimenovanja kot direktiva sramote in podobno. Torej gre za politično občutljivo temo. Dobro je mogoče spomniti na hitro, kakšen je bil cilj te direktive o vračanju med drugim. In druga točka, ki bi se želela dotakniti pri tem, je, da je treba ugotoviti, povedati, da je stopnja oseb, ki so v šipkem eh, položaju in ki se morajo vrniti okrog 36 odstotkov. No, to ni ravno bistvena točka, ampak ta druga tema je, da če eh, bo ta direktiva se uporabljala, če bo učinkovita, bo prispevala k zmanjšanju uh, priseljevanja. In predvsem bo tako manj negotovosti pri tem, ko se s to direktivo stavi, da bo njeno boljše uresničevanje imelo ta vzročno-posledični učinek na zmanjšanje števila prihodov. In pri tej domnevi se je seveda treba malo vprašati in se vrniti k sedmim točkam oziroma vprašanjem, ki so bila že omenjena. Mislim, da se k temu v naši razpravi lahko vrnemo in pripravimo takšne predloge, da bo ta direktiva koherentna in preprosta za uporabo. Spomnimo se, da je komisija pred kakšnim letom Eh, objavila priročnik za države članice, zato da bi boljše uporabljale to direktivo, ker očitno tako, kot je zapisana, ni zadoščalo. In zato se zdaj prizadevamo, da bi bile določbe napisale bolj jasno in direktno. In tudi kar se tiče temeljnih pravic, mislim, da moramo biti zelo jasni pri tem, na kakšen način uh, želimo to direktivo izboljšati in pri tem nameravam seveda vestno sodelovati s poročevalko in drugimi kolegi. Silvia, for... Hvala, Silviji. Hvala tudi za to, da si nas uh, spomnila na določene zadeve. Še eno prošlo imam za besedo. Gospa Wimberg, izvolite. Tack, herr ordförande. Och tack till kommissionen. Eh, jag har en fråga om artikel... Ja, zahvaljujem se našemu gostu iz komisije. Imam pa vprašanje o šestem členu glede tveganja tega, da um, nekdo izgine oziroma pobegne. To je eden od kriterijev seznam je tak, da naj bi bili izpolnjeni vsi kriteriji. Eh, bom vložila pred, predlog spremembe v zvezi s tem, ampak me pa zanima, kako naj bi ta seznam deloval, če komisija lahko to razloži. Potem eh, pri priporu se omenja tudi ta šesti člen in to spet sproža vprašanja. Uh. Slišala sem, da je komisija v 22 državah izvedla ocene teh kriterijev in eh, zanima me, ali so ugotovili kakšne pomankljivosti v pripornih centrih. Če si pogledamo Švedsko, tudi če so izpolnjeni vsi kriteriji iz tega člena, mislim, da bo še vedno obstajalo pomankanje prostora v takšnih centrih. Gospod Lenars. Eh, našega poročevalca v senci ni danes tukaj, zato bom sam nekaj povedal. Mislim, da je ta prenovitev direktive zelo pomembna, ampak če smo iskreni, eh, je to malo pozno. Ne gre za nek nov eh, pojav, ampak smo že nekaj let imeli težave z vračanjem veliko zaupanja imam v poročevalko, ampak vem pa tudi, da bodo pogajanja zelo težavna. Spominjam se pogajanja v prvotni direktivi in težko bo še ta parlament eh, končal eh, s tem dosijejem. In če si ogledamo, eh, kaj je včeraj povedal Jaso, ko je predstavil svoj program, vidimo, da imamo še vedno kak milijon prošen za azil v Evropi. 33% je bila eh, stopna eh, avgusta, 36% eh, pa stopna vračanj. Mislim, da je to precej problematično. Instrumenti držav članic niso neomejeni in vse denar in vse investicije, ki jih potrebujemo, za nadgradno postopkov, za to, da eh, sledimo potem izidu nekega postopka, eh, vse to omejuje količino sredstev, ki so na voljo za eh, zaščito ljudi tukaj v Evropski uniji. Mislim, da je to zelo zapleteno. Strinjam se s poročevalko, da moramo zagotoviti to, da ljudje, ki želijo izpolniti neko odločitev, pa imajo pri tem težave, da se jim pomaga. Mogoče bi to morali bolje izpostaviti v prenovitvi direktive. Moramo pa tudi biti iskreni. Veliko je tudi ljudi, ki se ne želijo vrniti in ki zavlačujejo ali otežujejo postopke, ki uh, veljajo. In zato bi ta eh, direktiva morala imeti predvidene tudi instrumente za to, da lahko vrnemo tudi take ljudi. Hvala, gospod Lenars. Ja, pozno je, gre za prenovitev direktive, težko je ljudi vračati. Izkušnja iz leta 2008 uh, eh, je bila težavna, veliko stvari je zelo jasnih, ampak vseeno je to najtežji del azilnega svežna. Eh, ampak stvari bo treba izvesti in potrebovali bomo tudi študijo učinka. Imamo pa poročevalko, ki bo kos izzivu. Kaj ne da, Judith? Veliko stvari je tu vključenih in prav imate, ko pravite, da bo to ena bolj zahtevnih zadev, s katerimi se ukvarja naš odbor. Gospa Gijome je spomnila na to, kako je bilo na zadnje s tem. Želi še kdo besedo? Birgit, boš povedala tisto, kar je zelo očitno. No, zelo na kratko. E, odzvala bi se na to, kar je povedal kolega Lenar zglede težavnosti vračanja ljudi. E, nekaj težav je s tem, ki pa jih taka direktiva ne more rešiti. Pogosto ni sporazumov z izvornimi državami. Tako da, če nekdo ne dobi statusa azila, Eh, včasih to ovira tudi država izvora. Tega ne smemo pozabiti in ne bi smeli oblikovati direktive, ki bo vs pritisk dala samo na posameznika, ne da bi eh, si pri tem prizadevala tudi za boljše sporazume z izvornimi državami. V veliko primerjih je to glavni problem in ne gre samo za to, ali se ljudje želijo ali ne vrniti v svojo državo. Hvala. To je res to je ena od številnih eh, težav, ki jo je navedla tudi gospa Sargentini. Eh, če bomo ljudi vračali, moramo razmisliti tudi o tem, kako delujejo te poti, kakšne so zakonite poti. Stvar je zelo kompleksna. Še nekaj eh, želimo omeniti. Ne vem, če ste to videli, ampak podnaslov tega predloga je prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev v Salzburgu od 19. do 20. septembra. In tudi na drugem predlogu, ki je bil predložen 12. septembra, je isti podnaslov. To pa ne odraža dejstva, da bi morala svet in parlament biti obravnavana enako kot so zakonodajalce. Ali ste videli to? K težavam, ki jih je omenil gospod Lenars, se bodo dodale še dodatne težave ki so povezane s političnim ozračjem. Sam jih ne želim eh, preveč dodajati, no, ampak eh, upam, da bomo priča tudi čemu pozitivnemu. <laughs> Sorry, said, Let's go back to the no, pa še komisija, da uh, odgovori na ta vprašanja. Uh, you, um... Hvala. Zapisali smo si vse konkretne komentarje glede posameznih določb te uredbe in eh, bolj podrobno vam bomo odgovorili o tem, ko bomo začeli vsebinsko razpravljati o besedilu. Pa še nekaj o izjavah, ki sem jih slišal tukaj. Seveda, večkrat smo že razpravljali v tem odboru o eh, vračanju in ponovnem sprejemu. To je kompleksna zadeva in tega ne bo rešila samo ta direktiva tudi ne moremo reči, da je direktiva eh, eh, celovita rešitev za vse, za področje vračanj, ponovnega sprejma in tako naprej. Pogosto je treba povezati prizadevanja na različnih področjih, naprimer tudi eh, sporazume s tretjimi državami potrebujemo po ponovnem sprejemu. Ne bom odpiral zdaj vseh teh vprašanj, ampak treba je delati na več frontah hkrati potem glede konkretnih vprašanj, glede prepovedi vstopa, kot pravi usnutek, ni avtomatične povezave med um, tem vstopom in pa uh, vračanjem, med prepovedi vstopa in vračanjem. Tega ni. Potem to, da, da ljudje pobegnejo uh, in pa glede objektivnih kriterijev v šestem členu. Uh, ta seznam je treba gledati celovito. Vse kriterije je treba izpolniti hkrati. Spraševali ste, ali je temu res tako, ne. Um, imamo tudi seznam uh, pogojev in pa okoliščin, ki bi jih sodišče upoštevalo, ki jih bo upoštevalo, če bo prišlo do tega. Vsak kriterij se obravnava posebej in vsak kriterij tudi uh, lahko um, privede do odločitve. Drugi del čla, člena pa pravi, da se vsak primer oceni posebej. In torej vsak eh, državljan tretje države dobi eh, svojo oceno. Potem eh, nekaj se govori tudi o priporu. Tveganje, da nek človek izgine, je tudi pomembno in če bi se sodišče odločilo, da tako tveganje obstaja, potem bi to lahko bil razlog za odločitev o priporu. Potem ocene Schengna, ki smo jih izvedli v določenih državah članicah. Eh, naleteli smo na težave s kapaciteto za pripor. Zadnjič sem o tem poročal v decembra lani, Eh, in sicer poroča se o rezultatih eh, misije v eno od držav članic, kjer sem natančno opisal tudi, kakšna je tam situacija. In eh, ne morem govoriti o imenih, zato ker imam tukaj zahtevo po tajnosti, ampak pogosto naletimo na takšne težave. Hvala. Hvala komisiji, pa še poročevalka za zaključek. nekaj tem je še takih, eh, eh, da si še nisem oblikovala mnenja. Koliko lahko zahtevaš od človeka, ki ga je treba vrniti? Kako bo lahko sam prispeval k svoji vrnitvi? Kaj lahko pričakujemo od njega? Naprimer, tudi osumljenca v kazenski zadevi ne prosimo, da podpira eh, ta kazenski proces, ki ni njemu v interesu pri vračanjih pa je še nekaj stvari pri tej prenovitvi direktive, ki eh, kažejo na to, da bi eh, oseba, ki se jo vrača, morala določene stvari zagotoviti, ki jih od nje težko pričakujemo. Potem, ko govorimo o kazanskem pravu tukaj v tem parlamentu, Eh, se pogosto ne odločamo o minimalnih sankcijah, to prepuščamo državam članicam, govorimo o maksimalnih ali pa minimalno maksimalnih eh, sankcijah, nikoli pa ne o minimalnih. In tukaj imamo minimalno obdobje pripora, mislim, da to ni eh, najboljše. To bo tudi v nasprotju z drugimi načeli v drugih dosijejih, ampak o tem moramo še razmisliti. Pa še nekaj, Eh, vračanje je zelo draga dejavnost in verjetno je to eden od razlogov, zakaj se države članice niso zelo poglobile v to. Države članice pustijo, da eh, ljudje postanejo nezakoniti eh, pribežniki. Potem je teh preveč in tega države več ne obvladujejo. Treba je zagotoviti denar za Eh, funkcionalen in človeški sistem vračanja v človeških eh, pogojih. Tako kot denar namenjamo za ustrezne kapacitete za pripor, namenjamo ga za kazenske zadeve, tako bi ga morali nameniti tudi v tem primeru. Del nefunkcionalnega sistema, nefunkcionalnosti sistema vračanja pa je, da države ne namenjajo temu dovolj denarja. V Abidžanu eh, smo z Afriško unijo to obravnavali in oni eh, ne sprejemajo ljudi, ki niso prostovoljni, eh, ki ne prihajajo v okviru prostovoljnega vračanja. Težko jih sprejmejo in tukaj ne pravim, da prisilnih vrnitev ne bi smelo biti. Pravim samo, da je to zelo težko in tudi zelo drago zelo drago je nekoga uh, z varnostniki spraviti na letalo in ga poslati v neko tretjo državo. Hvala. And, uh, Hvala lepa, Judith. Veselimo se že sestanko s porčanci Senci. Še nekaj, se upravičujem. Skušala bom organizirati sestanek s počevalci Senci za naslednji teden ali v Strasburu, ampak celotni proces moram še ustrezno časovno zakoličiti. Hvala lepa. Krajša prekinitev. We have the next point um, on the reuse of public sector information recast. But... Zdaj na točka je ponovno uporaba informacij javnega sektorja, ampak eh, gospoda Korao, mislim, da še ni.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 Uh, uh, Tako, kolegice in kolegi. Točka 18, ponovno uporaba informacij javnega sektorja. Prenovitev. Libe je pridružen odbor. Po 53. členu podajmo mnenje. Gospod Korao je poročevalec in pa predstavim mnenje. Komisija pa gospod Voman. in najprej dobi besedo, mislim, da komisija, a ne poročevalec. Se pa čujem, gospod Korao. Najprej vaša predstavitev, potem pa komisija. Ne bom podal dolgega voda, ker smo že nekoliko pozni. Tako da, prosim, kar začnite, predstavite mnenje. Grazie, grazie, presidente, proverò ad essere. Hvala lepa. Poskušal bom biti čim hitrejši. Zahvaljujem se komisiji za predlog prenove direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektora in strinjam se, da je treba direktivo iz leta 2013 eh, posodobiti in razširiti obseg njene uporabe, tako da se bo vanj vključilo tudi druge sektorje javnega eh, sektora javnega sektorja in omogočila uporabo direktive po celotni Evropski uniji ter informacije tako, da bodo dostopne. Moja skupina eh, načeloma podpira prost dostop do informacij, če to lahko prispeva k boljšim storitvam za državljane, sploh če gre za eh, raziskave in inovacije, ki jih to lahko pospeši. Eh, Eh, pri čemer pa je treba seveda upoštevati um, naravo podatkov. Sam sem se tukaj uh, osredotočil na zaščito um, imetnikov teh podatkov, ki so javnega um, pomena in glede tega je treba zagotoviti notranjo koherentnost upravo Unije. In predvsem je treba zagotoviti, da bo predlog zagotovil um, u, ponovno uporabo javnih podatkov in spoštovanje prava Evropske unije na vseh področjih, kjer je treba zagotoviti zaščito in varstvo osebnih podatkov. Poleg tega sem želel preprečiti nevarnost, da bi prišlo do različnih razlag tega besedila na, na področju uh, varstva podatkov. Uh, torej v duhu, da bi se ta predlog čim bolj pravilno uporabljal. Predvsem pa uh, sem se osredotočil tudi na vprašanje zasebnih in anonimnih podatkov. Uh, Kar zadeva tako imenovane občutljive podatke, kot jih eh, določa deveti člen splošne uredbe o varstvu podatkov, naprimer eh, v zdravstvenem sektorju, sem zaprosil, da se naredi ocena učinka, ki bi jo bilo treba izvesti, preden bi eh, se je začela uporabljati ta direktiva. Treba je namreč oceniti vse morebitne posledice, ki se lahko pojavijo ob ponovni uporabi teh podatkov v javnem sektorju. Tudi tukaj uh, je tipologija v bistvu povzeta po GDPR. Eh, in to se nam zdi ustrezno. Upam, da to stališče delijo tudi drugi poročevalci v senci in da bomo konstruktivno sodelovali, tako da bomo lahko v kratkem času pripravili dokončno mnenje. Hvala. Uh, Hvala lepa. Moral bi to omeniti na začetku. Tukaj gre za prenovo. Torej, 104. člen velja. 104. člen poslovnika in predlogi sprememb mora govoriti o tem delu prenovitev. Kar se tiče prvega dela besedila, pa bo to spet ostali predsedujočega le po posameznih primerih, če bo to nujno za notranjo logiko besedila, ker bodo predlogi sprememb ker bodo predlogi sprememb povezani z drugimi deli. In je potem potrebno podati tudi pisno obrazložitev teh predlogov sprememb. Sedaj pa ELS, gospod Becker, prosim. Hvala lepa. V imenu Mihala Bonja, poročevalca za ELS, se zahvaljujem pripravljalcu mnenja in se veselim nadaljnega sodelovanja direktiva je korak naprej, kar se tiče ponovno uporabe informacij javnega sektorja in kar se tiče razvoja ekonomske ekonomije. Želimo spodbuditi in olajšati več ponovne uporabe. Pristop, ki smo ga sprejeli, je, da bi razširili nekatere določbe direktive na javne ustanove in raziskovalne organe, da bi odstranili uvire pri ponovni uporabi, je zelo pomembno. Mislim, da je pomembno zagotoviti, da bodo vsi postopki spoštovali pošteno konkurenco in da bodo nove določbe zagotavljale medoperabilnost med sistemi, tako da bodo podatki lahko dostopni za ponovno uporabo. Spodbujati bi morali tudi sektor, javni sektor, da bi omogočali podatke, preko mestnikov aplikacij objavljajo podatke, kar se da hitro. In da bi stroški anonimizacije javnih podatkov morali biti videni kot minimalni, kar se tiče eh, področja varstva podatkov, ker dobimo veliko s tem. Pa tako sem vesel, da je nadzornik GDPR povedal, da moramo spoštovati temeljne pravice do zasebnosti in zaščite osebnih podatkov. Po drugi strani pa moramo biti v polni meri v skladu zakonodaje EU o varstvu podatkov. Hvala lepa in veselim se sodelovanja še naprej pri tem doseju. Hvala lepa, gospod Beker. Še kdo na to temo? Ne? Potem komisija, prosim. Hvala lepa predsednik, rad bi se zahvalil pripravcu mnenja za osnutek in za podporo za predlog. Osredotočamo se na zaščito podatkov in ni dvoma. Direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja mora biti izvajana v skladu s polnim spoštovanjem pravil za varstvo podatkov. Tukaj gre z roko v roki ponovno uporabo informacij javnega sektorja in varstvo podatkov to je proaktivni način ravnanja z eh, oprostitve s podatki v javnem sektorju. Prav tako pa želim izpostaviti pozitivni vidik predloga in učinek, ki ga bo imel ne samo za MSP-je, za ustvarjanje delovnih mest, ampak tudi za nevladne organizacije, za državljane. Torej, to ne bo vodilo samo do novih storitev, do novih proizvodov, in do krepitve umetne inteligence v Evropi, ampak tudi k večji odeležbi državljanov v vladnih zadevah. Hvala. Hvala lepa in še za konec gospod Korav, če želite, seveda. Ne. Prav, potem pa zaključujemo rok za zložitev predloga spremembe 18. oktober. Hvala lepa poročevalcu in hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za odrežbo te razpravi. Hvala za potrpljenje za vse, vsem, ki ste počakali. Tako, sedaj pa točka 19. Yes? Okay. Um, uh, by the... Predstavitev komisije. Enaintrideset maja komisija predlagala novo uredbo o izmenjavi pomoči in usposabljenosti za zaščito evra pred ponarejanjem za obdobje 2021 do 2027. To je tako imenovani program Perikle 4. To temelji na 133. členu pogodbe od 1. januarja 2021, potem veljavno in je to predstavljeno na ravni EU. To je nadaljevanje trenutnega programa Pericles 2020, gre pa za zaščito bankovcev in kovancev pred ponarejanjem. Ni ocene vpliva, to se ponavlja. Mislim, da to tukaj ni vprašanje. Sredstva, ki bodo namenjena za to obdobje, bodo znašala 7,7 milijonov evrov v trenutnih cenah. Prejšnji program je imel 7,344 milijona evrov v trenutnih cenah. In drugič, kot dodatek trenutnemu predlogu, imamo tudi potem še vredbo o rešitvi uporabe na nesodoloče države članice. To pa je 352. člen pogodbe, kot pravno podlagam. In to je ena od vsejo MFF in zato bomo sledili tej liniji. Vesel sem, da je gospod Dejon poročevalec na to temo, ker tega doseja ne spremljam prav podrobno. Gospod Dejon, poročevalec ste za oba doseja in čez trenutek boste dobili besedo, najprej pa dobi besedo komisija, potem pa vi. Najprej torej komisija za predstavitev. prosim, vodja enote ECFIN, beseda je vaša. Dobrodošli. Prosim, kar začnite. Uh, Hvala lepa. Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko predstavim Perikles 4, ta nov program v Perikles 4 odboru Libe. Ta predlog je potreben, še vedno se soočamo s kar precejšnjimi grožnjami, kar se tiče ponarejanja evra. Zadnji statistični podatki Evropske centralne banke iz prvega semestra kažejo, da imamo 300 tisoč bankovcev, ki smo jih odkrili kot ponaredkov, in to je samo v prvem semestru. Če si pogledamo 2015, smo bili pri številki 450 tisoč evrov bankovcev, ki so bili pa narejeni z novimi serijami, z boljšimi varnostnimi standardi, je seveda se ponarejanje nekoliko zmanjšalo, ampak zaradi kombinacije ukrepov, zakonodaje autentikacije in za nadaljevanje trenutnega programa Periklesa, je ta grožnja obvladljiva. Moramo pa se pripraviti. Pravi smo četrto generacijo programa Perikles. Umestni pregled je bil izveden o programu Perikles 2020, uredba 331-2014, ki, ki je bilo izvedeno strani neodvisnega programa raziskovalca in pokazalo se je, da je ta program imel pravo dodano vrednost. Dopolnoval je ukrepe, ki so jih izvajali nacionalni organi pregan, pregona in ostali ustrezni organi nacionalnih držav članic. Prav tako smo ocenili kot pomemben sklep te oceni dejstvo, da ukrepi, ki se trenutno sofinancirajo ali financirajo, po programu Perikles, mora biti nekaj, kar se bo nadaljevalo. Sicer bi lahko grozili trajnostno plat teh ukrepov. In ne na zadnje, program ima določeno specifiko več disciplinarnega sodelovanja med organi pregona, centralnimi bankami, pravosodnimi policijskimi organi. analizo po naredku strani policije in drugih organov in na razadnje tudi zasebni akteri delujejo pri tem. Pri tem pa gremo Perikles, torej ta multidisciplinarnost je velika prednost in zato to dopolnjuje orodja, kot je tajek ali sklad za notranjo varnost. Komisija je torej o svojem dokumentu za osebje, ki nadomešča ceno vpliva, umestira veliko elementov tega mestnega pregleda in so zakonodajalcema je bilo podano sporočilo leta 2017. Imeli smo tudi posvetovanje o Periklesu 4, In v teh javnih posvetovanjih smo dobili 30 odzivov zasebnikov, pa tudi javnih organov, ki so bili precej pozitivno nastrojeni, kar se tiče nadaljevanja programa Perikles po letu 2020. Pravna podlaga za program za sodelujoče države, kot je bilo že rečeno, člen 133, običajni zakonodajni postopek, tudi mnenje Evropske centralne banke, to je zahteval svet in to je bilo poslano svetu. Kot sem že dejal, je program Perikles dopolnilen nacionalnim ukrepom države članice, so v prvi vrsti pri zaščiti evra proti ponarejanju njihove agencije organov pregona bi morali zagotoviti popolno zaščito, kot veste po Ženevski konvenciji leta 1929. Je to zagotovljeno vseh 28 držav EU, je podpisalo to konvencijo. Morajo imeti centralni urad v državah članicah, ki koordinira policijske preiskave glede ponaredkov evra in zagotoviti zaščito, pa naj si gre za evro ali tudi druge valute. Seveda, evro je javna dobrina, notna valuta in zato potrebujemo to evropsko raven dopolnilnih ukrepov k nacionalnim in zato menimo, da bi seveda morali nadaljevati s tem tudi po 2020. To je v skladu z drugimi programi, kot je program TAEX in mednarodni sklad za varnost in zato smo podali ta predlog. Kako pa program izgleda? V bistvu je v veliki meri tukaj ta program tak, da se nadaljuje program PERCES 2020, torej uredba 331 osredotočamo se na zaščito tako kovancev kot bankovcev. Lani je bilo približno 170 tisoč ponajemnih kovancev odkritih v obtoku. V obtoku, kajti imamo tudi policijske zaplembe, kjer zasežemo veliko bankacev in kovancev, ki je vse tudi še pred tem, ko pride obtok. Tako da program ima določeno vrednost in pomaga, in to je splošni cilj pri trajnostnem značaju javnih financ, ko podpiramo tudi ukrepe držav članic, kar se tiče mednarodnega sodelovanja. Mednarodno sodelovanje je precej pomembno v povezavi s ponarejanjem evra. Naprimer, pomagali smo španskim organom, nacionalnem organu Španije, njihovem boju proti ponarejanju evra v Južni Ameriki. Zakaj Južna Amerika? Južna Amerika predstavlja žariščno točko za ponarejanje evra, pa ne samo evra, tudi dolarja. Kriminalne združbe to izvajajo v Kolumbiji. kaj je za povezavo s pranjem denarja, ponarejenjem in tiho tapljenjem drog. Tako da moramo imeti zmogljivost, da podpremo nacionalne organe Kolumbije, pa tudi Peruja v boju proti ponarejanju valut, osredotočamo pa se predvsem na zaščito evra. In tukaj imamo določeno konkurenco stanem se že v ZDA, ki izkuša prepričati te države, to, da je dolar pomembnejši, pomembnejši zaščititi. Mi pa smo tam, skupaj z Evropolom in nacionalnimi organi, in skušamo zgoditi zaščito evra. Podpiramo kolumbijske oblasti v boju proti ponarejanju evra. Kot sem dejal, multidisciplinarnost je pomembna točka te uredbi, zato so ciljne skupine, ki so omenjene v tem programu Perekles 4, enake kot so bile prej, to so policija in pravosodni organi, prva vrsta, potem nacionalne centralne banke, nacionalni centri za analizo, bankovcev in kovancev in ne nazadnje tudi raziskovalni centri. Trenutno financiramo, naprimer, projekt. Francoske in nemške kovnice, da bi izboljšali varnostne kriterije za eno in dvoje evrske kovance, ki so še vedno privlačni za ponarejanje. Moramo pa biti napredni in ravno program PLK4 razvija tudi te kriterije. Kateri so ukrepi, ki so ki jih je možno podpreti, to je skoraj enako stotodstotno lahko rečem trenutnim ukrepom, ki jih lahko podpremo v tem programu do 2020. Najprej izmenjamo najboljših praks, izmenjamo informacij prek seminarjev in prek delavnic. Prav tako nudimo določeno finančno podporo tistim organom, ki jo potrebujejo v povezavi z analizo bankovcev ali analizo ponarejenih kovancev. Kot sem že dejal, sofinanciramo tudi raziskave. Ne na zadnje, uspešno financiramo tudi nakup opreme, torej prijemniki, ki lahko dobivajo sredstva, lahko nakupijo opremo, ki se lahko uporablja tudi strani organov tretjih držav. Naprimer, naprave za odkrivanje ponarejenih bankovcev, in kovancev. Iranske oblasti so kupile to opremo in to uporabljajo organi Črne gore, kot veste. Črna gora si je izbrala evro kot svojo uradno valuto, čeprav niso izpolnili vseh pogojev in tako dalje. Uporabljajo evro. Torej je ponarejanje evra pomembno vprašanje. Balkan se s tem sooča, države Zahodnega Balkana, ne samo ponarejanje bankovcev, ampak tudi kovancev. Kar se tiče izvajanja, to je program, ki ga neposredno upravlja komisija prek neporadnih sredstev. Tukaj je stopen subvencirana maksimalno 70 odstotna v primerih, ki so ustrezno dokumentirani, pa lahko to povišamo na 90 odstotkov. In potem je še manjši del za javna naročila. Komisija lahko dopolnilno s tem, kar počnejo države članice po sofinanciranju, uporabi tudi kvirnega pogodbenika za specifične sestanke za zaščito, za izboljšanje zaščite evra ali da z industrijo organiziramo določen sestanek, to smo storili, da izboljšamo zaščito senzorje v napravah za zdravo kovancev, da prepoznajo nevarne razrede ponarejenih kovancev, kajti nedavno smo imeli izkušnje eno in dvoje evrskih kovancev, ki imajo podobne varnostne začinnosti kot vsega, pravi kovanci in jih torej nismo prepoznali. In zato smo potem financirali raziskave na tem področju, da bi izboljšali senzorje. Program pravimo tako, da sprejemamo vsako leto delovni program. Tri programe financiranja, novi elementi pa so nadzor programa. Sedaj imamo ključne indikatorje, tri ki bi naj prinesle otepljive rezultate in potem tudi kvalitativni kazalnik in to lahko komisija še posodobi. To so torej ti bistveni novi elementi tega predloga. Če mi dovolite, lahko grem še naprej. Ne, ne, dovolj bo. Hvala lepa. Hvala lepa za odlično predstavitev. Tako sedaj pa poročevalec, gospod De Jong, poročevalec za obe poročili, prosim, njegov vidik te zgodbe. Hvala lepa. Splošni cilj tega programa je seveda pomemben za vse nas, to ni dvoma. Ponarejanje evra, zaščita evra pred tem je ključna prednostna naloga za vse tudi za vse države članice. Na začetku, gospod predsednik, ste dejali, da ni bilo ocene vpliva. Moram reči, da ko imamo tak posvešen postopek, ko dobimo dokument osebja, to seveda ni enako kot uradna vsega, cena vpliva in to pogrešam na tem področju. Kaj ti moje pripombe, gre to bolj v smer proračunske plati. Ne govorim o številkah samih, ampak o tem, kako dobiti prav vredno za naš denar. Ker program sam, kar se meni tiče, ni kontroverzen. Prva pripomba je, kar se tiče proračunskega nadzora, je to. Cilj programa, to se seveda nadaljuje iz preteklosti, boj proti ponarejanju, prevaram, to je vse absolutno v redu. Potem pa je zapisano, okrepi konkurenčnost ekonomije EU in zagotavlja trajnost javnih financ. To je zelo pomembno. In spet, ne da se ne strinjam, ampak za veliko ljudi, ki si skušajo gledati, kaj počnemo tukaj, je ponarejen evro. Težava in če jim resnik trgovine reče, da imajo ponarejen kovanec ali bankovec, je to velika težava. To je tista težava za ljudi. Ne gre samo za konkurenčnost in trajnost javnega financiranja, gre tudi za zaupanje, ki ga ljudje imajo v denar, tako da moramo malo razširiti ta okvir. Zdaj pa proračun, proračunski nadzor. Če se ogledamo prilogo za začetek, pomembno je, da imamo ključne indikatorje, da smo poslovno naravnani pri tem in to je pri večini programov. Če se ogledam indikatorje, po stranjih je, prvi je, je število evrov, ponajenih evrov, kot se jih odkrije odčet. Slišim, da jih je sedaj več. To pomeni, da je program bil uspešen, ali to pomeni, da program ni bil uspešen. Kaj ti več, kot jih je, več je zločina, bi lahko rekli. Kaj pa storimo proti temu? To je tudi del programa. Moramo tudi eh, izvajati preventivo. Tako da si je to potrebno zelo natančno pogledati. To so moj primer. Kazalniki mi ne povedo prav veliko o učinkovitosti programa, ampak bolj o razmerah glede ponarejanja. To sta dve ločeni stvari. Mi želimo vedeti, ali dobimo ustrezno vrednost za svoj denar, katera je torej tista dodana vrednost tega programa proti ponarejanju. Skušal bom svoje poročilo pojasniti. Poročilo meriti nekoliko bolj odločno, da imamo različne zorne kote, ki jih združujemo. Preventiva, ki je resnično dodana vrednost v ta program, da ozaveščamo ljudi na ponarejanje in da tudi MSP, kot je tu zapisano, opozorimo na tveganje. To bi resnično lahko bila dodana vrednost. Potem pa imamo izvajanje, izvrševanje. Vendar pa tukaj ne gre samo za države članice in za ECB, gre tudi še, še prav posebno Europol, ki je pomemben. Zelo težko, vedno je dopolnjeno, vedno govorimo tudi o drugih akterjih v programu, ampak ne morem točno s prstom pokazati, kje se ta program začne, glede izvrševanja. kje se konča Evropol. Naprimer. Evropol vem, da počne kar precej glede izvrševanja na tem področju. Želim pa se izogniti in tega tudi ni v tem programu, najdemo pa to v drugih programih, da se moramo izogniti dvojnemu financiranju. Lahko se zgodi, da pridobimo sredstva iz različnih virov, različnih programov, tudi sklad za notranje varnosti je bil omenjen. Tako imamo torej dvojno financiranje in to ni prav jasno nakazano. To so moje glavne pripombe. Podpora celotnemu programu, gotovo pa kritične pripombe, kar se tiče proračunskega nadzora. Hvala lepa, gospod Dejong. Nisem vedel, da Europol ima to možnost izvrševanja. Hvala lepa za to pripombo. Gospa Kiniči, prosim. Grazie Presidente. Io intanto ringrazio il rappresentante della Commissione per aver oggi presentato questo programma che è come... Hvala predsednik. Se zahvaljujem predstavniku komisije za to predstavitev. Program, ki ga je predstavil, je zelo pomemben. Ščititi Evropsko unijo pomeni ne le zagotoviti državljanom vsa zagotovila, ki, o katerih govorimo, temveč tudi organizirati čezmejno sodelovanje, ki je namenjeno prav temu um, razkrivanju kaznjivih dejanj. Kolega je že poudaril določene točke, ki sem jih želela izpostaviti tudi sama. Pričemer je seveda veljavnost programa še vedno Um, um, v igri, ni pod vprašajem, ampak manjka pa ocena učinka. Tako da glede tega bi tudi jaz želela, da se naredi razmislek. Ravno tako um, kazalniki uspešnosti so ravno tako pomembni, zato da bomo zagotovili, da bo ta program res ustregel ciljem, ki jih želimo doseči. Uh, Komisija je v svojej predstavitvi omenila tudi vse večje število uh, zunanjih centrov za ponarejanje izven Evropske unije. In tukaj ne govorimo samo o državah iz Latinske Amerike, ampak tako kot izhaja iz bolj nedavnih uh, raziskav, uh, Eh, gre tudi za sredozemske države, države z območja Balkana in tudi Kitajsko, ki je bila bolj nedavno ugotovljena kot center za ponarejanje. Torej, vsi, ki delajo na tem področju, bi morali bolj sodelovati in tudi vi, predsednik, ste omenili dejavnosti Europola, ki je nedavno usklajeval policijske dejavnosti, pri um, razkrivanju ponarejenega denarja evrov na temnem spletu. In zato je dejansko treba na tem področju stalno posodabljati podatke. Eh, kazniva dejanja se namreč stalno dogajajo in širijo in zato je treba predvideti vedno ukre take ukrepe, ki bodo primerni za uh, njihovo zaezitev. Mislim, da bomo v okviru programa Perikles lahko tudi osvetlili eh, ponarejanje denarja v povezavi z razvojem novih menjalnih platform, ki se eh, vzpostavljajo na temnem spletu. Torej, pomemben vidik je nadzor financiranja po eni strani, kot je bilo že povedano, in drugi vidik pa je tudi usklejevanje različnih eh, proračunskih linij, ki bi bile temu namenjene v okviru prihodnjega večletnega finančnega načrta. Torej za obdobje do leta 2020, um, 2027 se mi zdi sicer, da je tukaj treba še uskladiti stvari z nacionalnimi programi. In uh, ravno tako je treba definirati še, kdaj bi bodo prišli upoštev delegirani in kdaj izvedbeni akti. Torej, potem potrebujemo še kriterije za uh, določitev možnosti za financiranje, no in glede tega bi želela strani komisije odgovor, ali se bo to uh, o tem odločalo oziroma preko delegiranih aktov ali kako drugače. No, še enkrat naj poudarjam, da je ta program zelo pozitiven, da ga podpiramo in tudi sama bom, žele, bom pripravila predloge sprememb in na ta način skušala prispevati k delu, ki ga bo opravil kolega Denis De Jong, ki se mu zahvaljujem, tako kot se tudi zahvaljujem komisiji. Hvala lepa, Katarina. To je zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Želeli smo končati okrog 11.45. Želite, da se komisija odzove na vaše vprašanje, tudi gospod Kiniči? Ki podala torej čisto na kratko, prosim. Potem pa bo konec sestanka. Prosim, komisija, na kratko. Odgovorite na vprašanje poročevalca in gospe Kiniči. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalca in gospe Kiniči za besedo podpore, kar se tiče tega programa. Dokument dokument za osebje nadomešča bistveno vpliva. To je horizontalna značilnost večjih programov s precej omejenim proračunom, po drugi strani pa kar se tiče programa Perikles, imamo to prednost, da smo že imeli nedavni umestni pregled, ki temelji na oceni zunanjega pogodbenika o petih elementih učinkovitost, uspešnost, proračunska uravnoteženost in cilji programa, tako da bi to točko, kar se tiče osebine, lahko dejansko nadomestili z umestnim pregledom. Kar se tiče ključnih indikatorjev uspešnosti, ti so bili poenostavljeni tudi zaradi enega priporočil v umestnem pregledu, ko je bilo rečeno, da bi naj imeli indikatorje, ki so merljivi, po drugi strani pa imeti tudi ključne indikatorje, ki so kvalitativni, zato smo tudi vključili povratne informacije odrežencev v programu kot enega od indikatorjev uspešnosti. Delegirani akt bo dovolil komisiji prilagoditev teh indikatorjev, če se bo izkazalo, da niso zadostno merili uspešnost. Kar se tiče programa in držav Zahodnega Balkana, kot Cirja in Kitajske, to je prioriteta v našem delovnem letnem programu. Imamo sestanke s Kitajsko in ciljamo na ponarjene hologramov, varnostnih programov, značilnosti, ki se proizvaja. Na kitajskem imamo tesno sodelovanje prek programa Pericles s temi tretjimi državami, da bi kitajsko ministrstvo za javno varnost izvajalo več okrepov v sodelovanju tudi eh, z Ljudsko banko Kitajske. Kar se tiče Europola, pa Europol v polni meri sodeluje v programu in strategiji Periclesa, ki se vsako leto posodablja. To je sodelovanje Europola, ECB in komisije strategija Periklesa na podlagi obveščevalnega dela Europola. Potem določa področje, ker mora biti program dejaven. Ko pripravljamo letni delovni program za program, to vključimo in potem drugič Europol s svojim strokovnim znanjem doda svoj prispevek, gre za usposabljanje tudi, sodeluje v programu Periklas in gredo tudi v določene države za pomoč letem, kar se tiče njihovih preiskav. In to je potem tehnična pomoč, katero so vključeni. Kar se tiče letnega delovnega programa, to sprejme komisija po posodobitvi strategije Perkles, kjer vključimo ECB in Europol, in potem se pogovorimo tudi o strategiji Perikles na podlagi tega, ki je bilo, bilo že upravljeno z državami članicami v okviru skupine strokovnjakov na ravni EU, povezavi z ECB. In zato komisija v preteklosti ni bila za to, da bi uvajali delegirane akte za sprejemanje letnega programa dela. To so torej moje pripombe. Hvala lepa komisiji, ekfinu. Običajno vas tukaj ni pri nas. Hvala lepa, da ste prišli. Zelo dobrodošli ste. Hvala za upravljeno delo. Hvala lepa gospodu Dejongu in hvala lepa kot vedno gospe Kiniči za njen prispevek. Preden vsi pobegnete, zadnjo točko smo črtali, torej, torej zadnja točka, lep vikend. Se vidimo naslednji teden, ki bo še bolj natrpan. Lep vikend, naslednji sestanek 15. oktobra. Hvala.